Gospod Morvaj, izvolite. Se opravičujem, gospa predsedojoča, ljudje zapuščajo dvorano, veliko se govori, kot da smo v baru. Gre za žalitev za naše voljivce lepo prosim, poskrbite, da se bodo ljudje umirili, da bodo tiho, na to pa bomo začeli govoriti. Zdaj pa sploh ne vem, o katerem glasu naj podam svojo razlago, zato ker na zaslonu ni ničesar. Lepo prosim, da boste poskrbeli, da bomo videli, kaj se dogaja in da, bom, da bomo slišali, kaj se dogaja. Zaenkrat ne vidim in ne slišim nič. Mrs. Morway, I'm sorry, but gospa Morvaj. Prišlo je do tehnične napake. Poročilo, o katerem govorimo, je poročilo Beker in besedo dobite vi. You, Hvala lepa. Hvala lepa, gospa podpredsednica. Tukaj govorimo o trgih dela, o nadaljni integraciji trgov dela in o različnih eh, storitvah na področju mobilnosti delavcev. Ko sem si ogledala to poročilo, sem mislila, odlično, končno bomo poglobili trge dela, končno bodo lahko tudi francoski, angliški in drugi zdravniki prišli na mačarsko, tudi medicinske sestre bi lahko prišle na mačarsko in problem, ki ga imamo na mačarskem, bi lahko rešili bolnikom bi lahko ponudili prave storitve in menila sem, da bo končno iz zahodne Evrope mogoče priti in delati tudi na mačarskem. Na to pa sem razumela, da verjetno ne bo tako. Zato mislim, da ne govorimo o integraciji trgov dela, kaj ti. Delavci so mobilni samo v eno smer, to je beg možgano. Hvala zdaj pa gospod Mamikins, izvolite gospod mamikins hvala lepa gospa predsedujoča politika zaposlovanja je pomemben del evropske unije zato je racionalizacija mobilnosti zelo pomembna prav tako moramo zagotoviti tudi integracijo trgov dela logično je da naši državljani, če delajo v drugi državi članici, dobijo enako plačo in da so zaposleni pod enakimi pogoji kot drugi zaposleni v tisti državi, neodvisno od nacionalnosti in neodvisno od državljanstva. Zato ne smemo dopustiti diskriminacije. Pozdravili bi lahko, da je to vključeno v to poročilo. več sto tisoč ljudi, delavcev lahko tako dobi pomoč in mislim, da so potrebne še številne druge reforme. Hvala. Gospod Šobr. Hvala lepa. Gre za mobilizacijo in za krepitev mobilizacije v Evropski uniji. Želimo zagotoviti več konkurenčnosti In mislim, da so ti cilji zelo pomembni. Mislim pa, da mora biti to povezano z krepitvijo kohezijske politike, prav tako pa je treba poskrbeti, da bodo vzhodne države nadoknadile zaostanek. Ljudje iz vzhoda se odpravljajo na zahod, ne pa ne odhajajo zato, da bi tam črpali socialne pravice, ampak zato, da bi imeli boljše plače. V Romuniji, na primer, dobijo učitelji 300 evrov plače, čeprav blago stane približno enako kot na zahodu. V tem smislu ne moremo govoriti o integraciji trgo dela in niti ne moremo govoriti o evropskem trgo dela. Če revne države članice ne bodo hitro nadoknadile zaostanka, potem bo prišlo do še večjega vala migrantov in tako bo prišlo do še večjega bega možganov. Hvala. Naj bo nekaj jasno. V Združenem kraljestvu migracije ne zadevajo beguncev. 96 odstotkov ljudi so ekonomski migranti iz Evropske unije in zunaj Evropske unije. Zdaj imamo preveč nekvalificiranih delavcev v Združenem kraljestvu. Bank of England pravi, da bodo plače v določenih sektorjih padle za 1,88 odstotka in prepričani ste lahko, da v mojem volilnem okrožju na severovzhodu Anglije to prav zelo boli, tam imamo najvišjo stopnjo brezposobnosti. Centri za zaposlovanje bi zdaj morali oglaševati po vsej Evropski uniji, čeprav obstajajo možnosti na lokalni ravni, bo to pomenilo, da bo še več ljudi prišlo v Združeno kraljestvo, zato ker je pač uh, eh, angliščina tako svetovni jezik. Zavora v sili ne pomeni nič. Laboristi pa so glasovali za to, tega res ne razumem. Hvala. Zdaj pa sledi obrazložitev glasov v zvezi z uvedbo nujnih avtonomnih trgovinskih ukrepov za Tunizijo. Najprej gospa Besera, izvolite. Hvala, predsedujoča. Tunizija je dosegla številne demokratične spremembe v zadnjih letih. Ključnega pomena je za sodelovanje z Evropsko unijo, tudi pri razvijanju demokracije v uh, regiji Magreb. In je zgled iz arabske pomladi. Zato moramo Tunizijo podpreti na tej poti in sama sem glasovala za uh, nujne trgovinske ukrepe za Tunizijo. Nisem pa uh, za to. Uh, da se vključijo predlogi sprememb, ki so protekcionistične narave, ko gre za olje, za olivno olje. In eh, sama sem iz Španije, vem, da moramo biti previdni, da je treba upoštevati učinke in da je treba vzpostaviti ukrepe, ki jih predvideva ta resolucija, ampak eh, moramo podpreti Tunizijo pri njenem razvoju. Zato bi rada pozvala tudi k temu, da Tunizija spoštuje človekove pravice. Eh, prosimo, da se Tunizijo opozarja naj prekine s kršitvami pravic LGBTI. Hvala, sledi gospa Senra. Obrigada, presidenta. Bote in kontra. Por... Hvala lepa, gospa predsedujoča. Glasovala sem proti temu, zato ker sem prepričana, da ti ukrepi ne bodo pomagali kmetom in ljudem v Tuniziji. Samo znižale se bodo cene oliv in Zaradi tega bodo ljudje na jugu trpeli, vključno z ljudmi v Tuniziji. Nobenega jamstva ni, da bo olivno olje prišlo na evropski trg, kade niž, nižjih stroškov in da ne bo ekološkega dumpinga. Hvala, gospod Mamekinski. Hvala lepa. Odkar je prišlo do menjave režima v Tuniziji, se uvajajo dolgoročne reforme, prestrukturiranje se izvaja, vendar določeni sektori so zelo pomembni za, t, za državo, so prednostne narave in to je, na primer, proizvodnja olivnega olja. Pred revolucijo je bila Tunizija sedmi največji proizvajalec olivnega olja na svetu. Danes smo sklenili, da bomo podprli gospodarstvo Tunizije, um, uvedli bomo omejen sistem kvot do leta 2017, to je moč pozdraviti, zato ker je Tunizija pomemben partner Evropske unije in s temi ukrepi bomo spodbojali razvoj in stabilnost. Hvala. Za udeljenje slova. Ja se rovnež glasim k tomu. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Tudi jaz sem glasoval za to poročilo, zato ker mislim, da moramo ceniti napredek, ki ga je Tunizija opravila v petih letih. Tunizija je zdaj članica tako imenovanega demokratičnega kluba. Ceniti moramo njihov napredek in mislim, da bi lahko pomagali tudi proizvajalcem olivnega olja. Vendar, po drugi strani, je treba pomagati državi v celoti, čeprav bo to morda imelo določene negativne posledice zato ker bo trgovina bolj svobodna. Tunizi moramo pomagati. Gospod Kelly, ste želeli kaj povedati v zvezi s tem? Izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Glasoval sem v skladu s svojo skupino pri tem poročilu. Veliko drugih poslancev je glasovalo za, 123 jih je bilo proti, gre za zelo pomembno poročilo in mislim, da moramo pomagati po svojih najboljših močeh, kar zadeva avtonomne trgovinske ukrepe za Tunizijo. Mislim, da je to pomembno, še posebej, zato ker je Tunizija zelo pomembna v geopolitičnem smislu. Komisija je zagotovila predcarinske tarifne kvote za določen čas, kar zadeva olivno olje v, in uvoz tega v Evropsko unijo. To je smiselno, kajti skoraj milijon ljudi je neposredno ali posredno zaposlen na tem področju. Prav tako je smiselno, da bi imeli umestni pregled, da bi videli, kako to vpliva na naše proizvajalce v Evropi. Če bo ocena negativna, bi lahko ukrepali. Najlepša hvala. Hvala lepa. Zdaj pa naslednja točka gre za poročilo Rodriguez, evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik in najprej bo besedo dobila gospa Morvaj. Še vedno se zelo na glas govori. Jaz sem ena tistih, ki ne more govoriti, če drugi na glas govorijo. Lepo prosim, da prosite poslance, da zapustijo dvorano. Tisti, ki želimo podati govore, pa lepo prosim, da nam date možnost, da spregovorimo. Hvala. Bom zdaj lekar v svojem jeziku. Najlepša hvala torej. Gre za letni pregled rasti za leto 2016. V zvezi s tem želim povedati, da nisem glasovala za poročilo in podpredsednico bi tudi prosila, da uro ustavi in da tega nešteje v moj čas za govor. Šopron, družinsko podjetje na mačarskem, je dejalo, da gre za blagoslov, da lahko imajo svoje podjetje in da lahko svoje, skupaj z družinskimi člani upravljajo s tem podjetjem. Rekli so mi, da upajo, da bodo lahko tudi unukom prepustili podjetje nekoč in da ta družina nekoč ne bo prisiljena zapustiti države. To je pot v prihodnost, ne pa gospodarska rast, o kateri govorimo tukaj. Ne verjamem, ali ne politike. Hvala. sledi gospod Gonzales, ki ga ni. Dobro, gospod Mamikins. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Gospodarska rast je stebr obstoja Evropske unije, zato je to poročilo, torej letni pregled rasti za leto 2016, poročilo, ki ga lahko podpremo. Izmenjava mnen, gospodarske reforme in številni drugi elementi se spodbujajo. Gre za naliv dialog z nacionalnimi parlamenti, socialnimi partnerji in civilno družbo. To koristi vsem in mislim, da bi bilo dobro, če bi to sprejeli, zato da bomo zagotovili večjo gospodarsko rast. Strinjam se z poročevalko, da so potrebne naložbe, fiskalna politika in strukturne reforme. To pa je treba dopolniti tudi z povišanjem popraševanja na notranje ravni. Prost dostop do trga je logičen, vendar specifičnih vidiko popraševanja ne smemo spregledati. To velja tudi za druga področja. Hvala lepa, gospod Kele, izvolite. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Še enkrat glasoval sem svojo skupino pri vseh glasovanjih v zvezi s tem poročilom. Vem, da je bila večina zelo velika. Dve tretjini sta glasovali za in ena tretjina proti. Mislim, da je evropski semester v prvem letu delovanja opravil že veliko, krepi gospodarsko rast, delovna mesta, prav tako pa spodbuja socialno poštenost. Za leto 2016 imajo tri prednostne naloge. Spodbujanje naložb, vlagati je treba v strukturne reforme za posodobitev gospodarstva in seveda treba je izvajati odgovorne, ne pa populistične fiskalne politike. Zato pozdravljam tudi to, da želijo zmanjšati dolgoročno brezposelnost, še posebej nespremljivo visoke stopnje brezposelnosti med mladimi. Če nam bo vse to uspelo, bomo uspeli. Hvala. Hvala. Naslednja točka. Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik in eh, prvi besedo dobi, dobi gospod Šulik. Najlepša hvala, gospa predsedojoča. Žal moram povedati, da to poročilo o rasti Evropske unije kritizira delo na črno, obenem pa se izpostavljajo tudi ukrepi, ki dražijo zakonito zaposlovanje. Zato sem glasoval eh, proti. V poročilu se kritizira zadolževanje, obenem pa se predlaga več ukrepov za še nadaljne povečevanje te zadolženosti. V tem poročilu je tudi zapisano, da v Evropski uniji vlada visoka stopnja brezposlenosti, obenem pa se dviguje minimalna plača. Tako gospodarska politika ne funkcionira. Lahko pišemo neskončna poročila, ampak dejstvo je, da gospodarstvo deluje le z več svobode, z manj porazdelitve. Hvala lepa, gospa Morvaj. Hvala lepa. Tu gre za resnične ljudi in eh, mi tu danes na tem mestu odločamo, o usodi ljudi, ki živijo v naših eh, državah. Naj se vrnem eh, k prejšnji zgodbi. Govorila sem o podjetniku, ki se ukvarja z pod, družinskim podjetjem, ne za multinacionalko, no in eh, to družinsko podjetje želi delati naprej in takšna podjetja je treba podpirati, spodbujati. No in tu v tem drugem poročilu gre za tudi socialno razsežnost. Če ljudje delajo v družinskih podjetjih, potem to rešuje številne probleme in eh, ni brezposlnosti, ker bo družina storila vse za to, da bodo družinski člani imeli eh, delo in jih ne bodo vrgli na cesto in storili bodo vse za to, da bodo ljudje imeli delo v tem eh, družinskem podjetju. Pa naj gre za mlade ali starejše. Hvala, gospod Mamikins. Hvala lepa, gospodoča. Spodbujanje stravanske politike in pa ukrepo obnove eh, tudi politike, mladinske politike in politike glede starostnikov, vse to je ključno. Ključno za celotno Evropsko unijo in tudi za mojo državo, Latvijo. Še posebej bi rad eh, tu izpostavil mladinsko politiko in pa politiko na področju otrok. Če vrta ne obdeluješ, potem eh, letina ni dobra. To je preprosta. In otroci so konec koncev najlepše, kar imamo v našem življenju in vse moramo storiti za to, da bodo srečno odraščali, da se lahko razvijajo in da bodo v prihodnosti lahko sprejemali dobre odločitve in zato sem tudi podprl te ukrepe. Hvala lepa. gospod Šogor, kljub eh, vse slabšim razmerom na področju gospodarske rasti, so še vedno strukturne problemi na ravni držav članic. Eh, nizka stopnja ekonomsko aktivnih žensk in 20-odstotna brezposelnosti žensk, najbolj zaskrbljujoče pa je stopnja eh, brezposobnih mladih, ki se je podvojila v zadnjih letih, kar pomeni tudi resno nevarnost revščine in izključnosti v naši državi in v naših družbah. Zato pozivam k bolj eh, odzivnim strukturnim reformam in k eh, več investicijam v človeški kapital za razvoj odpornih gospodarstv in vključujočega trga dela, da se bodo lahko na ta način eh, populacije tudi rešile vse večje ekonomske odvisnosti. Hvala lepa in kot zadnji gospod Mann pri tem vprašanju. kdo predstavlja gospodarsko in socialno situacijo v Evropski uniji kot brezupno, kaže napačno sliko. Dvojcotna rast je predvidena v prihodnih letih in številke brezposlenih se, brezposlenih se bodo končno začele zniževati. Jamstvo za mlade in pobuda za zaposlovanje mladih eh, se vse bolj aktivno izvajajo, saj so države članice končno uh, spremenile svojo držo. 4,8 milijona mladih, ki išče izobraževanje, usposabljanje ali eh, delo ne sme ostati samih. Prav tako je potrebno izpostaviti določene socialne indikatorje, ki morajo imeti enak status kot gospodarski indikatorji, pospremiti pa jih je potrebno z poglobljenimi analizami specifike posameznih držav članic. Le na ta način bomo uspešno vodili boj proti brezposnosti, proti brezupu, proti izključnosti. Na ta način bo Evropska unija tudi pokazala, kako sta solidarnost in človečnost v naši družbi pomembni. Hvala lepa. Naslednja točka. Poročilo Katrin Stiller, upravljanje enotnega trga v okviru Evropskega semestra. Prva gospa Morva, izvolite. Spoštovane kolegice in kolegi, rada bi se stavila nekakšen slovarček terminologije EU z vidika srednje in vzhodne Evrope. Kaj naprimer pomeni enotni trg? z vidika srednje in vzhodne Evrope. Za nas to pomeni, da zahodni podjetniki, zahodni investitorji prevzemajo vse naše tovarne, eh, vso našo zemljo. Francozom in Nemcem se ponujajo raznovrstne posebne ugodnosti za gospodarsko pobudo na mačarskem, mačari pa ne smejo imeti nikakršne prednosti. In mislim, da lahko o enotnem trgu govorimo le, če bodo tudi mačarska podjetja imela enake možnosti kot zahodnoevropska podjetja v naši državi. In mislim, da je treba reči bobo bob in tu gre za novodobno kolonizacijo. Gospod Mamikins. Uh, Hvala lepa. Zelo pomembno je, da to poročilo ponuja nekakšen pregled, transparentnost. Sistemi standardizacije eh, se morajo posodobiti, informacijska tehnologija se mora začeti bolj aktivno uporabljati in eh, prav tako je zelo pomembno medsebojno priznavanje. Tudi to je potrebno izpostaviti in pa eh, tudi hm, transferje, socialne transferje je potrebno eh, pravično upravljati. Sicer ni možno zagotoviti dobro delujočega notranjega trga. Prav tako se morajo jasneje porazdeliti pristojnosti, da se ne bodo podvajale strukture upravljanja. Gospod Pospišil. Hvala lepa, gospa predsedajoča, podporil sem to poročilo, ki govori o enotnem trgu. Meni se zdi enotni trg ena ključnih pridobitev evropske integracije in če 28 držav članic lahko sodeluje tudi tistih, ki morda ne podpirajo nadaljne izgradnje zvezdne Evrope, pa morajo vendarle enotni trg razumeti kot eh, jasen plus za naše podjetje in naše državljane, tako da mislim, da bomo tudi v prihodnosti lahko uspešno odpravljali ovire na notranjem trgu in menim, da bi bilo odlično, če bi lahko uveljavili tudi določene vidike enotnega digitalnega trga, hm, tudi ko gre za, naprimer, čezmejna vprašanja e-trgovine in pa če bi lahko odpravili tudi tako imenovano geoblokiranje. Na ta način menim, da bomo lahko prispevali tudi k krepitvi naših gospodarstv. Hvala lepa. Tudi jaz sem eh, podprl to poročilo. Notranji trg je temeljna vrednota, ki smo jo dosegli z evropsko integracijo po dolgih desetletjih in to je pomembna motivacija za. države, da ustrajajo na nadaljni integraciji. Rad bi tu izpostavil, da to poročilo korektno izpostavlja termine kot krepitev konkurenčnosti, investicij, inovacij. Kohezijska politika je tudi sestavni del notranjega trga, saj odpravlja pomankljivosti in predstavlja gonilno silo rasti in inovacij ter investicij. In vse to so tiste razlogi, zakaj je vredno enotni trg graditi še naprej. Če trg deluje, vsekakor prinaša rast, rast prinaša pa nova delovna mesta. Hvala lepa, zdaj prehajamo na naslednjo točko in sicer začetek pogajanj za prostotrgovinski sporazum med EU in Tunizijo. Prva beseda, da bi gospa Morva, je ena minuta. Hvala lepa. No, naslednje geslo v mojem slovarčku. Kaj pomeni prosta trgovina? Prosta trgovina pomeni, da imajo vsi enake možnosti v obeh državah za trgovino. Na ta način se nižajo plače, zato da so lahko nižje tudi cene. Če gre za kmetijstvo, je treba dovoliti, da kmetijstvo v miru propade, da mala kmetijska gospodarstva počasi odmirajo in opuščajo pridelavo. No, celo za petletnega otroka pa je absolutno jasno, da ni logično, zakaj od, iz neke oddaljene države vozimo na tisoče kilometrov neke eh, proizvode v drugo državo, namesto da bi pridelovali te iste proizvode lokalno, brez pesticidov, brez strupov. Bistveno bolje bi bilo, če bi ponujali regionalne proizvode. Gospod Mamikins. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Zgodovinsko gledano sta imeli Evropska unija in Tunizija zelo aktivne odnose. V zadnjih letih se ti odnosi še intenzivirajo, prišlo je do spremembe režima v Tuniziji in eh, za Tunizijo je Evropska unija najpomembnejši trgovinski partner, še posebej kar zadeva kmetijske proizvode. In vsako leto obseg trgovine na tem področju le raste. Čas je torej prišel za naslednji korak in v skladu z akcijskim načrtom je to sklenitev prostotrgovinskega sporazuma in seveda upoštevanje tudi dejstva, da smo lansko, letis, lansko, lansko leto, 17. marca, imeli tudi zasedanje pridružitvenega sveta EU Tunizija, kjer eh, je bil sprejet akcijski načrt in zdaj si prizadevamo za to, da krepimo kontakte z vsemi sredozemskimi državami in upamo, da bo to vrstno sodelovanje tudi uspešno. Gospod Kelly, izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Glasoval sem eh, za vse te predloge. Mislim, da je bilo jasno, da smo z 473 glasovi za in 100 eh, in nekaj glasovi proti jasno pokazali našo podporo temu predlogu. V zadnjih letih je bilo veliko tovrstnih sporazumov z raznimi državami, o katerih smo tudi že glasovali. In prav je, da imamo takšen sporazum tudi s Tunizijo mislim, da to ne bo tako zelo kontroverzen sporazum, kot je bil kakšen drug, čeprav je bilo veliko pritožb in eh, kontroverznosti tudi pri drugih. Dejstvo je, da Tunizija dela korak naprej, ampak kot je gospa Morva dejala, moramo biti previdni, da ne bomo povzročali težav našim kmetom tu v eh, Evropi, ko sklepamo sporazume z drugimi državami. Hvala lepa, prehajamo na naslednje poročilo in sicer dejavnost Evropskega varuha človekovih pravic. Gospa Morvaj kot prva. Izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Kolege in kolegice, prosim, da si predstavljate jezero. In ko se sprehajate mimo tega jezera, vidite kar naenkrat pet ljudi, ki se utaplja. No in zdaj se je treba odločiti. Enega je treba rešiti. Eden od eh, utapljajočih je morda vaš otrok. Kaj je zdaj tista moralna odločitev? Ali pa drug primer. Imamo pet oseb, ki potrebujejo nego. In eh, če se nekdo odloči za to, da bo skrbel za svoje starše, Eh, je tudi to verjetno moralna odločitev, kaj ne. No, kar zadeva migracije, smo mi na mačarskem, tako kot številne druge evropske države, mnenja, da vsekakor razumemo, kako v težkih položajih so se znašli begunci, ampak dejstvo je, da moramo zagotavljati podporo predvsem našim državljanom z denarjem, ki ga imamo na voljo. Tudi to je moralna odločitev in eh, Evropski ombudsman bi moral upoštevati tudi to, gospod Pospišil. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Glasoval sem za to poročilo, ki podrobno opisuje delo Evropskega varuha človekovih pravic. Zelo me veseli, da je vse več dejavnosti vključenih v to poročilo in da se tudi evropske institucije pozitivno odzivajo na ta priporočila? Če ne, bi seveda vse skupaj bilo ne koristno, če institucije tega ne bi imale resno. 80 odstotkov vseh teh pritožb je bilo obravnavanih in še vedno sicer ostaja nekaj več kot 20 odstotkov teh pritoč, na katerih bo še treba eh, nekaj storiti v prihodnosti. Ampak to, kar je zelo dobro, po mojem mnenju, je, da ljudje lahko stopijo v stik z varuhom človekovih pravic eh, preko spleta, preko spletnih strani. To se mi zdi izjemno pomembno in zato upam, da se bo to vrsten trend tudi nadaljeval. Gospod Mamikins. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Glavna naloga ombudsmana je poskrbeti za to, da se pravila in predpisi izvajajo v skladu z javnim redom in v skladu z javnim interesom. Vsaka država ima svojega ombudsmana in tudi EU ima svojega ombudsmana. Kar nekaj vidikov temeljnih pravic je bilo omenjenih v letu 2015, predvsem, ko gre za participacijo državljanov v političnem odločanju. 20 do 30 odstotkov vseh pritožb je bilo namreč vezanih na vprašanje transparentnosti in eh, lahko razumemo, da so določeni tajni dokumenti, eh, razumemo, da je, da je dostop do nekaterih dokumentov omejen, ampak ko gre naprimer za sporazum te tip, preprosto ne razumem, zakaj so ta pogajanja po nepotrebnem tako zelo tajna. Hvala lepa. Gospod Kelly. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Še enkrat naj povem, da me veseli, da lahko povem nekaj besed na to temo, kaj ti Emily O'Reilly je Irka in veliko odličnega dela je že opravila na tej funkciji. V enem samem letu, v letu 2014, je bilo 2163 pritožb, ki jih je njen urad obravnaval. Vsako teh pritožb je urad natančno preučil in poiskali so tudi rešitev za številne te primere. No, v nekaterih primerih je dejala, da bo izdala mnenje, v drugih primerih pa je že sprejela tudi odločitev, tako da veseli me, da gre tu za petletno strategijo in mislim, da bo na ta način lahko tudi začela z popravnimi ukrepi. In eh, hvala tudi vam, gospod predsedujoča, za delo, ki ga upravljate kot eh, predsedujoča temu zboru danes. Hvala lepa, prehajamo na naslednjo točko in sicer letno poročilo ECB. Gospod eh, Šulik kot prvi. Hvala lepa. Glasoval sem proti temu letnemu poročilu ECB, saj predstavlja žalitev tega zbora, da se letno poročilo za leto 2014 predloži šele februar 2016. Eh, Bistveno hujše pa je dejstvo, da je šef ECB, gospod Dragi, evro spravil na kolena zaradi svoje politike. Ogromno denarja je v obtoku in eh, to je nekaj, kar ne moremo opisati drugači, drugače kot eh, nepotrebno tiskanje denarja. Eh, in kot drugo, obrestne mere so ničelne in to vrstna denarna politika ECB je možna le zato, ker so absurdni mehanizmi delovanja sveta govnerjev ECB takšni, da dolžniki odločajo o teh političnih ukrepih. Gospod Mamekic, hvala lepa, gospa predsedajoča. V obdobju 2008-2009 je potekala finančna kriza in še vedno trpimo zaradi eh, posledic. Vedno znova prihaja do sprememb v mednarodnem okolju in to vpliva na razmere. Politika ECB pomaga sveda pri premoščenju teh težav, seveda so razno razni problemi, kot eh, je politika financiranja, politika posilna politika v nekaterih državah in treba je povedati, da se ECB vendarle trudi spodbuditi gospodarsko rast. No, upam, da časi, ki smo jih eh, v Latviji imenovali vrčevalni, ne bodo več dolgo trajali in da bomo hitro lahko prešli k novim investicijam. Hvala, prehajamo na naslednje poročilo in sicer pogajanja za Avstralijo in Novo Zelandijo za prostorovinski sporozum. Gospa Morvaj, hvala lepa. Nisem glasovala za ta prostotrgovinski sporozum, namreč vsak prostotrgovinski sporozum predstavlja pač izraz nekega stanja duha. In eh, v tem primeru je v ospredju denar. In vsi se sprašujemo, kaj narediti za to, da bomo imeli še več denarja, še več dobička. Mislim pa, da bi morali razmišljati drugače. Mislim, da bi morali postaviti v ospredje človeka in se vprašati, kaj je dobro za ljudi, eh, kaj je dobro za naravo, kaj je dobro za našo skupnost. Vsi tisti, ki gledajo naše delo, so pogosto razočarani nad tem, da je tako malo ljudi na razpravah. Danes je ostalo le še približno šest tu v plenumu. S kom se sploh pogovarjamo? To je, mislim, da nekaj, kar je zelo žalostno. Kolega je dejal, da moramo premisliti o tem, kaj tu govorimo. No, pogosto o prosti trgovini govorimo pozitivno, tudi v šoli se učimo, da je prosta trgovina dobra. No, jaz pa menim, da bi bilo dobro, če bi vendar prišlo do paradigmatske spremembe in eh, stvari, moram reči, da zdaj vidim nekoliko bolj pozitivno kot pred 24 urami. Mislim, da je pomembno, da ne postavljamo človeka, ne postavljamo denarja v prvo vrsto, ampak človeka. Gospod Mamikins. Hvala lepa, gospa eh, predsedujoča če tudi zemljepisno gledano Avstralija in Nova Zelandija ostajata na drugem koncu eh, planeta, pa je dejstvo, da imamo od eh, začetka 20. stoletja zelo tesne stike z Avstralijo in Novo Zelandijo. Obite, obe te državi sta vedno sodila, sodili v zahodni svet. Pomembno je, da si vsi prizadevamo za diversifikacijo naših trgovinskih odnosov to je skupno nam vsem in eh, tudi gospodarske strukture, eh, tudi struktura upravljanja gospodarstva je podobna med nami in tema dvema državama in zato je popolnoma normalno, da se zbližujemo. Tudi kar zadeva predpise. Menim, da je prostotrgovinski sporazum s temi državami hvalevreten. Gospod eh, Tanak moja država, Združeno kraljestvo, se približuje referendumu o članstvu v Evropski uniji in zato so sporazumi z državami Commonwealtha, kot sta Avstralija in Nova Zelandija, vsekakor dobrodošli. Za številne kolege, ki želijo oditi iz Evropske unije, eh, je prevladujoče mnenje, da bo eh, rešilna bilka trgovanje državami Commonwealtha. Zdaj smo že zaključili izpogajanje s Kanado, eh, tudi TTIP je v teku, zdaj se pogovarjamo o dogovoru z Avstralijo in Novo Zelandijo, da ne govorim eh, niti o navdušenju nad podobnim dogovorom z Indijo. Ne gre za to, da bi Evropska unija preprečevala Združenemu kraljestvu, da trguje z Commonwealthom in preostalim svetom, ampak dejstvo je, da bo članstvo v EU ravno zaradi tovrstnih sporazumov bistveno bolj prijazno kot kakršna koli druga podstrednega kraljestva. In pripričan sem, da bodo sporazumi z Avstralijo in Novo Zelandijo e, enako ambiciozni in koristni za Združeno kraljestvo, kot so bili tudi naši sporazumi za drugimi državami, tudi z ZDA. Hvala lepa, zdaj pa prehajamo na vprašanje hišnih živali. Prvi gospod Demes Makra voorzitter huisdieren maken hun baasjes elke dag eh, opnieuw gelukkig en worden met de beste zorg eh, eh, trguje in tihotapi in to prinaša hude posledice. To moramo ustaviti. Potrebujemo registracijo uh, hišnih živali in to je del našega skupnega instrumenta vidimo, da Evropa vodi pri registraciji psov in mačk. E, to ne prispeva samo k temu, da potepuške živali spet najdejo lastnika, ampak e, se s tem ustavi tudi nezakonito trgovanje. Ampak e, trgovina se ne ustavi na mejah. Mi v moji stranki se zato zauzemamo za evropsko ukrepanje. Če bomo imeli obvezno registracijo, ki se bo razlikovala po državah članicah, ne bomo veliko dosegli, moramo ustaviti nezakonito trgovino. Zato smo za to. Děkuji. Gospod Pospišil. Já jsem podpořil tento návrh usnesení. Hvala. Glasoval sem za ta predlog resolucije. Vesel sem, da smo resolucijo sprejeli. To bo vodilo eh, k enotni registraciji psov in mačk v Evropi. Na ta način bomo prispevali k zmanjšanju mučenja živali in pa k prekinitvi nezakonitega trgovanja. Ne gre za dodatno birokracijo. Po mojem mnenju gre za zaščito živali, mačk eh, in psov v srednji Evropi centre za razmnoževanje teh živali in potem jih z njimi trgujejo povsod po Evropi. Te živali živijo v hudih pogojih, eh, potem pa jih prodajo v zahodni Evropi. Na živali je treba gledati kot na živa bitja in zato potrebujemo tudi ustrezna pravila živali niso blago, ampak so živa bitja. Gospod Mamikin, si izvolite. Eh, Hvala lepa. Živali so del našega vsakdana, to so naši prijatelji, pomočniki, za nekatere ljudi so to morda celo edini prijatelji, ki jih imajo. Seveda imajo številni doma ne le mačke in pse ali pa miške in morske prašičke, celo krokodile in kače imajo ljudje doma. No, mi tu govorimo o tako imenih standardnih hišnih živalih, hišnih ljubljenčih, o mačkah in psih in prišel je skrajni čas za to, da standardiziramo obstoječe sisteme registracije v naših državah. To bo pomagalo ne le pri olajševanju prevoza teh živali, ampak se bomo na ta način uspešno borili tudi proti tihotapljenju živali, kajti to je resen problem v Evropski uniji. Today. Zdaj pa zadnja točka na dnevnem redu in sicer gre za humanitarno situacijo v Jemnu. Prva bo spregovorila gospa Morva, izvolite. To kritika v ta nami tem vidi, ki fejte, ki. Eh, Hvala lepa. Potem, ko sem bila zelo kritična, mm, prej bi mm, tokrat vendarle povedala nekaj pozitivnega. Namreč, verjamem v to, kar pravijo kolegi, da je prišlo do spremembe razmišljanja. To kaže tudi to poročilo o jemnu. Evropska unija je namreč do sedaj vedno znova ugotavljala, da iz eh, takšnih ali drugačnih razlogov mm, v neki državi tretjega sveta izbruhne vojna, ljudje potem bežijo iz te države in mi moramo eh, te ljudi sprejeti. In če neka država teh ljudi ne sprejme, kot je to storila Mačarska, potem je takšna država hitro tarča kritik drugih. No, v poročilu o humanitarnih razmerah v Jemnu pa smo se končno lotili pravih razlogov. Namreč, tu se je izkazalo, da je vojaški poseg eh, med drugim privedel tudi do tega, da je Jemen zdaj v popolnoma katastrofalnem stanju. Zdaj končno tu kritiziramo tudi Saudsko Arabijo in pa tudi številne izvoznice orožja iz Evropske unije. To mislim, da je prava pot, treba je izpostaviti razloge, razloge odpraviti na mesto, da kritiziramo samo tiste, ki preprosto ne morejo sprejeti več beguncov. Hvala, gospod Mamikens. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Jasno je, da je bil Jemen desetletja ena najrevnejših držav na arabskem polotoku. Revolucija pred petimi leti pa ne le, da stvari ni spremenila, temveč jih je samo še poslabšala. In nedavna intervencija Saudske Arabije in pa tudi podpora Irana husitom je le še poslabšala razmere. nobenega jasnega pogleda nimamo v vojaško dogajanje, orožje se prodaja sem in tja in eh, razmere so res katastrofalne in zato je izjemno pomembno, da Evropska unija dejansko uveljavi embargo proti Saudski Arabiji in tudi podpiram ta dokument. Hvala. Zapisnik bo podan parlamentu v potrditev na začetku naslednjega zasedanja in če ni nobenega ugovora, potem bom poslala naprej resolucije, ki so bile danes sprejete eh, vsem ustreznim.